Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen, insbesondere diejenigen, die über Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljam vse, zlasti tiste, ki danes dopolne niso bili z nami. Nadaljevali bomo z dnevnim redom, ki je zelo natrpan. Prosil bi kolegice in kolege, ki so sedaj tu, da se pri točkah dnevnega reda prizadevamo vsako točko obdelati v 20 minutah. In eh, najprej bomo obravnavali točko dnevnega reda 11. Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov. Zato je pristojen gospod Karim, ki je tudi z nami. Torej, gospodu Karimu bom dal najprej besedo. Gospod Karim, izvolite. Chairman, Hvala lepa, gospod predsednik poskusil se bom držati začrtanega časa in poskušal bom čim bolj strnjeno povedati, kar imam zapovedati. Kako sem zabeležil v svojem mnenju, boste videli, da sem poskušal jasno opredeliti probleme, ki jih vidim v trenutni direktivi. V novi uredbi ki zadeva dajanje v promet in uporabo biocidnih pripravkov, moramo poskrbeti, da bo sistem izboljšan. Podprl sem predloge komisije, da bi vzpostavili centraliziran sistem potrjevanja, ki bi bil na voljo ob sistemih potrjevanja iz držav članic. Mislim, da je začetni predlog omejil ta predlog na preveč strnjen seznam medicinskih izdelkov, mislim, da, oziroma biotidnih izdelkov, mislim, da pa ni dobro, da bi to že od samega začetka razširili na vse kemikalije. Da bi torej dosegli neko alternativo, s katero bi lahko delali, sem predlagal, da bi razširili podlago za izdelke z nizkim tveganjem in da bi datum pregleda uredbe premaknili iz 2023 na 2016. Če bo sistem dobro deloval, potem bi ga lahko in bi ga morali razširiti. Upoštevati pa moramo tudi naslednje. Večino biocidnih pripravkov bodo še vedno potrebovali v posameznih državah članicah. Vzajemno priznavanje moramo torej izboljšati, kjerkoli je to mogoče. Upam, da bodo nekateri ukrepi, ki jih predlagam, pri tem pomagali. To je trg, na katerem je veliko udeležencev MSP-jev, zato sem predlagal vzpostavitev nacionalnih centrov za pomoč, ki bi pomagali pri postopkih, ki so potrebni, preden je določen pripravek pripravljen za dajanje v promet. Predlagal sem tudi, da letna predstojbena ne bi veljala za tiste MSP-je, ki uporabljajo ta centraliziran sistem oziroma postopek potrjevanja. Ker je mogoče, sem predlagal tudi poenostavitev enotnih rokov za to, da bi povečali hitrost, s katero lahko izdamo potrdila za izdelke, kar zadeva raziskave in razvoj. Sem predlagal poenostavljen postopek obveščanja, na podlagi katerega bi nacionalni organi lahko izdali strožje pogoje, ampak kjer, oziroma v okviru katerega ta potrditev, ki je zelo obremenjujoča, ni obvezna. Poskušal sem narediti sistem potrejevanja bolj učinkovit in ločevati med administrativnimi, manjšimi in večjimi predlogi sprememb. Predlagal sem, da bi morali vsi vse kategorije proizvodov pregledati v okviru člena 5.1.c in da bi ne, ne smeli jih ločevati glede na obravnavo v drugi zakonodaji. Da bi umaknili bremena iz industrije in od industrije smo bili deležni velike količine lobiranja pri pripravi tega, bi bilo treba zahtevati, da zahtevki za potrebovanje proizvoda, da so ti zahtevki na voljo v, državi, v jeziku države članice. Predlagal bom tudi predloge sprememb, predloga sprememb 37 in 39 v svojem usnutku mnenja, kjer ima država članica več kot en uradni jezik. Čisto na kratko, gospod predsednik, je to vse, kar sem predlagal v svojem mnenju seveda prosim kolege, da tudi sami povedo svoje mnenje in kjer je to mogoče, bom seveda poskušal upoštevati njihova mnenja, če bomo tako lahko dosegli pozitiv napredek. Predstavnik komisije je prisoten, predstavil se mi je, zato bi z veseljem prisluhnil tudi njegovemu mnenju v zvezdi s tem, kar sem pravkar predstavil, pa tudi v zvezi s pisnim dokumentom. Hvala. Ganz herzlichen Dank, Herr Patricello. Gospod Patricello. Eh, grazie, Presidente. Mi congratulo innanzitutto con il collega Karim. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospodu Karimu. Upravljal je odlično delo, pri tem pa upošteva številne predloge, ki sem jih sam podal v prejšnji razpravi o tem odboru. trg je vreden 890 milijonov evrov in 25 odstotkov tega nadzirajo tri večje skupine podjetja. To spreminja direktivo 98 in s tem bi naj uravnotežili interese velikih podjetij z harmonizacijo MSP-jev. Ta direktiva temelji na okoljskem cilju in na cilju zaščite zdravja. Zaradi tega se je pojavilo več problemov s prekomernimi stroški in zamudami pri izdajanju licenc. To so problemi, ki jih komisija sedaj poskuša rešiti. In sicer v uredbi, ki jo imamo danes pred sabo. Mislim, da je to zelo pomembna uredba. Vsebuje veliko potrebnih izboljšav. Tudi dokument komisije je zelo koristen v ta namen, ampak želim dodati nekaj podrobnosti temu, kar je povedal gospod Karim. Poskusil jih bom vključiti tako da bom predložil predloge sprememb. Upam, da lahko računam na pomoč in podporo svojih kolegov. Vendar v uredbi o biotinih pripravkih je prav tako nekaj zanimivih stvari. Vesel sem, da se poročevalec strinja z mano, da moramo zagotoviti centraliziran sistem licenciranja teh pripravkov, pravočasen in tak, da ne bo predrag zagotoviti moramo, da bodo MSP-ji lahko bolj konkurenčni. Pomagati jim moramo, kajti MSP-ji konkurirajo velikim podjetjem. Strinjam se tudi s gospodom Karimom, ko govori o roku za vsak birokratski proces, ki vodi do izdaje licence. Kar zadeva nizke pristojbine oziroma niže pristojbine za. NSP-je, mislim, da je to nekoliko preveč ohlapna definicija. Mislim, da bi morali številko pripisati k temu. To je vse, kako sem že povedal, predložil bom predloge sprememb, na podlagi katerih bomo lahko imeli jasen znesek. Strinjam se s poročevalcem, da bi MSP-ji morali biti izuzeti iz tiste letne pristojbine. Kar zadeva jezik, zato da bi se izognili nepotrebnim oviram, bi moral biti zadostna uporaba uradnega jezika v tisti državi. Države članice bi morale družbam in podjetjem prav tako bolj pomagati, tako da jim dajo na razpolago zbirke podatkov, da se izognemo dvojnim prijavam. Gospa Lapage. Non, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim čestitati poročevalcu. Spregovoriti pa želim o naslednjih pomembnih stvarih. Definicija pripravka z nizkim tveganjem. Kaj meni poročevalec s tem, da bi razširili to kategorijo Če naj definicija zajema več proizvodov, potem me to še bolj skrbi, namreč kaj bo spadalo v to kategorijo. Kar zadeva umik nevarnih snovi, podpiram predlog številnih držav članic, da bi trajnostne in bioakumulativne ali zelo trajnostne in zelo bioakumulativne snovi ukinili. Mislim, da je to zelo pomembno. Sedaj pa še občutljivo vprašanje označevanja. V zvezi z nekaterimi snovmi obstajajo seveda težave. Vendar mislim, da bi morali potrošnike obveščati o tem, kaj kupujejo. Zato ne bi smeli a priori izključevati označevanja. Razmisliti moramo o tem, kako je to mogoče izpeljati. In izpeljati na nek razumen način. Potem imamo še vprašanje razširitve postopka skupnosti. Industrija se zelo zanima za to, za to razširitev, kajti to je cenejše. Upoštevati pa je treba tudi nenamerne posledice in neposredne posledice, ki bi jih to lahko imelo. Mislim, da moramo zato to natančno preučiti. Vem, da si države članice to želijo, kajti tako bodo dobile prihodek, s katerim bodo lahko plačale strokovnjake na nacionalni ravni. Mislim pa, da moramo najti upravičeno raven za to. Skrbi me vloga MSP-ja v tem besedilu. Ne želimo si sistema, ki bi onemogočal dostop do trga MSP-jem v srednjem roku. Poročevalec je, mislim, da že zadnjič ali vsaj prejšnji govornik rekel, da imajo tri podjetja velik del evropskega trga. Previdni moramo biti sedaj, kajti smo v gospodarski krizi in ne želimo uvajati preveč pravil, ki bi škodila MSP-jem. Upoštevati moramo vprašanje dostopa do podatkov in vprašanje zaprtja trgov, ki bi se lahko pojavilo zaradi tega. To velja seveda tudi za NSP-je. Gospod predsednik, prosili ste nas, da bi bili kratki. In to je vse, kar sem želela povedati o tem besedilu. Ne navdušuje veliko ljudi, vseeno pa je to zelo pomembno. Eh, grazie. Gospod Padriljo. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. besedilo poročevalca si zasluži podporo. To so stvari, ki sem jih v preteklosti že zagovarjal, naprimer hitrejše izdajanje licenc, tako strani nacionalnih, kot tudi evropskih agencij. Prav tako želim čestitati poročevalcu za njegovo trdo delo. V tretjem členu želim dodati neke nove definicije, naprimer administrativna sprememba ali manjša sprememba. To so stvari, ki so omenjene v osnutku uredbe, ampak nikjer ni jasne definicije, kaj ta fraza, ta obesedito sploh pomeni. Škoda bi bilo, če bi dovolili različne razlage tega v različnih državah članicah. Tudi druge stvari v tej uredbi je treba nekoliko natančneje opredeliti. Naprimer, kaj pomeni primerjalna ocena bio oznak. To je navedeno v besedilu komisije, nekjer pa ni navedeno, kako naj se ta primerjava sploh izvede. Več dela je torej še potrebnega v zvezi s tem in tudi sam bom predlagal nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, kar zadeva obnovo licenc v 24. členu prvi odstavek. Ta zahtevek mora biti uložen 18 mesecev vnaprej, mislim pa, da bi bilo 12 mesecev popolnoma dovolj. Kar zadeva vzajemno priznavanje nacionalnih licenc, to je 25. člen v luči recipročne harmonizacije mislim, da bi morali v uredbi imeti eno število licenc oziroma enotno število licenc, ki bi jih priznavale vse države članice, ki sodelujo v tem sistemu. Kar zadeva označevanje, mislim, da ni treba pa vsem vsega navesti na oznako, kaj te potem to ne bi koristilo varnosti potrošnika. Če potrošnik menja dobavitelja učinkovin, potem bi morali vedno zamenjati oznako, kajti številka licence uporabljene substance se prav tako spremeni. Kar zadeva trgovino. To bi moralo biti omejeno na identične izdelke z enakimi specifikacijami.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 družbam omogočili, da si povrnejo naložbe v, v učinkovine in biocidne pripravke. In še na zadnje, kar zadeva zaupnost podatkov v licencah, tukaj omenjam 55. člen, drugi odstavek. Na seznamu zaupnih podatkov bi morali navesti tudi datum izdaje licence in datum poteka. To so komercialno občutljive informacije, ki morajo ostati tajne. Satori. Gospa Satori. Grazie, presidente. Eh, mi scuso, sono arrivato un attimo in ritardo. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se za zamudo. Zelo si želim spregovoriti na to temo, kajti v odboru IMKO pripravljam poročilo na to temo. Z veseljem sem prebrala besedilo gospoda Karima. Mislim, da je to dober osnutek mnenja, ki ga lahko podprem. To je v skladu z našim stališčem v odboru IMKO. Tam seveda preučujemo tudi druge vidike tega vprašanja, strinjam pa se z njegovim pristopom k raziskavam. To je treba poenostaviti in tudi dodatno spodbujati. Strinjam pa se tudi z tem, da bi razširili centraliziran sistem izdajanja licenc. Vendar je treba upraviti še več dela v zvezi z merili, na podlagi katerih bo takšna odločitev sprejeta. Predlagana rešitev poročevalca je ena možnost, vendar obstajajo še druge možnosti, naprimer. postopek preko držav članice ena od možnih rešitev. Komisija bi lahko izvedla študijo o možnem vplivu razširitve tega postopka skupnosti na zdravje ljudi in živali ter na okolje. To bi nam omogočilo potem tudi izbiro najboljše metode. Za me je najpomembneje, da ohranimo možnost izbire med licenco skupnosti ali nacionalno licenco za to, da ne prikrajšamo nobenih akterjev. Kar zadeva primerjo, primerjalno analizo, primerjalno oceno, mislim, da bi to morali prav tako uporabiti in sicer potem, ko imamo vse potrebne izkušnje o uporabi izdelka. Drugače pa bomo s tem škodili ljudem, ki si sedaj več kot pet let prizadevajo za pridobitev licence. Bite. Morda še uh, predstavnik komisije, gospod Špalt, prosim na kratko. Much, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda, pozdravljamo osnutek poročila gospoda Karima, vključuje številne uporabne dodatke in razjasnitve. Še posebej predloge sprememb o spremembah in o okvirnih formulacijah. Zdi se nam, da je to korisno in v skladu z našim razmišljanjem, tudi kar zadeva raziskave in razvoj. Tudi različne opredelitve v zvezi s časovnicami so dobre. Imamo dve pripombi. V zvezi z Eko, Evropsko agencijo za kemikalije, tukaj moramo spoštovati oziroma upoštevati notranjo strukturo in predloga sprememb 21 in 23, kjer ima komisija rok za komitologijo. Zdi se, da je to nezdružljivo z ozračjem po Lizboni, obenem pa seveda imamo tudi obveznost, da se posvetujemo z vami in z svetom. Bedanke, Mihkuri, Hvala lepa za to kratko stališče. Karim, še enkrat morda želite besedo, prosim. Chairman, thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so sodelovali v procesu oblikovanja tega dokumenta. Naj si bo preko moje pisarne ali tako, da so se oglasili tukaj v odboru. Na podlagi vseh komentarjev, ki sem jih slišal do sedaj, se mi zdi, da kolegi podpirajo moj pristop. To se mi zdi dobro in imam občutek, da mi zaupate. Če na hitro spregovorim o odprtih vprašanjih, naprimer kategorija definicije označevanja pristojbine, podatki in tako naprej. Zdi se, da so to glavna vprašanja, ki so jih ponavljali vsi kolegi, ki so sodelovali v tej razpravi. Večina vprašanj, ki so bila postavljena, zadeva oziroma je obravnavanih v predlogih sprememb, ki so priloženi temu usnutku. Seveda pa sam takoj priznavam, da je v predlaganih predlogih sprememb veliko prostora za izboljšave. In kolegi, ki si želijo predložiti predloge sprememb, so lahko pomirjeni, kajti pripravljen sem jih zagotovo poslušati in pripričan sem, da lahko dosežemo soglasje v zvezi z določenimi stvarmi. Vendar, povedati pa vseeno moram, da je večina stvari, ki so jih kolegi omenili, že vključenih v predloge sprememb. Mislim pa, da velikega odstopanja v zvezi s tem, kar so predlagali kolegi in to, kar sem zapisal sam, ni. Mislim, da je tako tudi dobro in upam, da bodo kolegi še naprej izvajali konstruktiven proces dialoga z mano, z mojo pisarno in upam, da bomo kmalo dosegli stališče, ki bo zadovoljivo, zadovoljivo morda ne vseh, ampak večino. Hvala lepa. 3. februar ob 12. je rok za predlog sprememb. Naslednja točka dnevnega reda je finančna pomoč skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji. Naj vam povem, da smo nekoliko prekoračili časovno omejitev. ne smemo se preveč eh, zamuditi. Sedaj dobi besedo gospa poročevalka Rebika Harms. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Potrudila si bom poročilo na hitro predstaviti. Najprej bom povedala, zakaj gre. Imamo predlog za uredbo, oziroma preveriti moramo predlog uredbe. Ta uredba naj bi zagotovila nadaljna finančna sredstva za razgradno jedrskega objekta. Tukaj gre za 1 do 4 obrata Kozloduj v Bolgariji. Bistvena osebina tega poročila je, da bodo finančna sredstva še vnaprej zagotovljena. In s tem se strinjam kot poročevalka. Toda, to poročilo oziroma to ura, s to uredbo bi rada pojasnila, kako smo do sedaj porabili finančna sredstva. In pa rada bi tudi pojasnila smisel tega financiranja. Smisel je zagotoviti varnost državljanov v Bolgariji v fazi razgradnje jedrskega objekta. Rada bi tudi pojasnila, kako bi ta cilj najbolje dosegli. V zvezi s tem imam vrsto vprašanj, na katere uredba ne odgovarja. To bi rada pojasnila. Rada bi katalog vprašanj posredovala komisiji. Včeraj sem eh, sodelovala, sem govorila s kolege iz komisije in delo dobro napreduje. Danes zjutraj sem se prvikrat srečala s poročevalci v senci. Zahvaljujoč gospeša Pontije je bilo to zelo hitro mogoče. Poročevalci v senci so se strinjali z delovnim postopkom, ki sem ga predstavila. Ta hip imam občutek, da imamo osnutek poročila, kakršnega je predlagal odbor in upam, da bomo to lahko dali upravo od začetek februarja. Sama ne vidim velikih konfliktov v prihajajoči razpravi. Samo ena stvar mi je zelo pomembna, kajti Do sedaj nismo imeli zadovoljivih eh, poročil eh, se strani Bolgarije o strategiji razgradnje. Sedaj namenjamo ponovno financiranje in zato mislim, da bi se lahko ob tej priliki ukvarjali tudi s tem vprašanjem. Torej, jedro poročila pa je eh, seveda strinjanje s tem financiranjem in pa v poročilu ponovno obrazložimo, zakaj potrebujemo ta denar za razgradno jedrskega objekta, zakaj je to pomembno, zakaj je pomembno, da še naprej namenjamo finančne sredstva za to. Yes. Hvala lepa. Gospod Kalfin bo sedaj dobil besedo iz politične skupine. Уважаеми господин председателю, аз искам да благодаря на докладчика по този въпрос, госпожа Хармс, за така изложената теза. Rad bi se zahvalil eh, gospi Harns, poročevalki. Zahvaljujem se za to, da je predstavila svoje stališče o problemu. Rad bi podprl njen pristop. Ko gre za mnenje sveta in parlamenta, to je dodatno nadomestilo za Bolgarijo. to je denar za razgradno jedrskega objekta. Ista vsota je bila namenjena tudi Litvi in Slovaški. In a, podpora Bolgariji poteče leta 2009. Pravzaprav bi, moral, bi se moral ta denar stekati v poseben sklad, isto velja tudi za Litvo in Slovaško. In ti viri bodo namenjeni za specifične ukrepe, zato da bi razgradili jedrski objekt. Druge vsote pa bodo namenjene za izvajanje oziroma uvajanje zelenih tehnologij. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Harms. Odločili smo se, da bomo namenili finančna sredstva Bolgariji in Zato Evropski parlament potrebuje podrobne podatke o tem, kako se bo ta denar potrošil. Strinjam se s pristopom gospe poročevalke k temu temu. Zauzela je pravilno stališče. Pozvati pa moramo bolgarsko vlado, naj nam da na voljo dodatne informacije. Hvala lepa. Gospod Balčitis. Hvala lepa da nove države članice Evropske unije imajo jedrske objekte prve generacije in ko so pristopile Evropske unije, so se zavezali, zavezali k temu, da bodo te objekte raz, razgradile. Litva in Bolgarija sta morali sprejeti težke politične odločitve o razgradni oziroma o eh, ukinitvi delovanja v preteknem letu. To je preneslo s seboj tudi negativne posledice, socialne napetosti, brezposelnost, kajti celotna regija je postala povsem izolirana. Zato je ta finančna podpora kot vedno izredno pomembna. Po mojem mnenju je nujno zagotoviti varnost vseh državljanov Evropske unije. Zato je potrebno razgradnjo zagotoviti pravočasno. To je moja prva točka. In drugič, s pomočjo te finančne podpore bi lahko ohranili obstoječe delovna mesta. sedani zaposleni v jedrskih eh, elektrarnah bi morali začeti delati v drugih obratih oziroma te obrate bi jih morali prevzeti. Zato bi se rad zahvalil Evropski komisiji za pomoč in interes za Litvo, Slovaško in Bolgarijo. Zahvaljujem se tudi za finančno pomoč, upam, da jo bo prejela tudi Bolgarija. pravzaprav nobena država članica ne more sama prevzeti financiranja takšnega obsega. Zato podpiram nadaljne financiranje za Bolgarijo. Sem zato, da bi v prihodnje preverjali, ali se sredstva pravilno uporabljajo. Hvala lepa. Gospod Ulčev. Благодаря, господин председател. Този регламент е част от една под... Хвала липа. ta uredba je del zelo dolge zgodbe. In ta sega v obdobje, ko je jedrska energija imela slab ogled. In to je vodilo k temu, da smo začeli razgrajevati reaktor v elektrarni Kozloduj. prišlo je do velikih izgub. Šlo je za zelo velike vsote. Govorimo o milijardah evrov neposrednih izgub. Financiranje razgradnje oziroma sklad za financiranje razgradnje je ostal prazen in Bolgarija je morala začeti reševati problem sama. Potrebovala je finančno in tehnično pomoč. Prejeli smo pomoč oziroma prejemali smo jo do leta 2009. Ne bom se spuščal v podrobnosti in pojasnjeval Zakaj je bilo leto 2009 majno leto? Morda bi v razpravah našli tudi odgovor na to, zakaj se je to zgodilo leta 2009. Toda, žal, te vsote niso bile zadostne. Drugih 12 držav članic Evropske unije je prejelo več denarja. Ta nova vloga za pomoč bi morda omogočila, da bi postali enakovredni z drugima dvema, prosite, z drugima dvema, ne z drugimi dvanajstimi državama, članicama. In to bi odražalo evropsko solidarnost. To bi nam tudi omogočilo rešiti to, kar je po mojem mnenju evropski problem. Želim pozvati svoje kolege naj podpro poročilo gospe Harms. Potrebujemo to pomoč in sicer takoj. Torej, dovolite mi, da izražim svoje strinjanje s tem poročilom. Posem se strinjam s stališčem gospe poročevalke. Prepričan sem, da bomo dobro sodelovali. Hvala lepa. Thanks, gospa Herzog. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Poglejmo malo v zgodovino tega primera. Ko smo se odločili, da bomo odobrili dodatna finančna sredstva tem trem državam. Delo smo opravili v tem odboru gospoda Hudančika iz Slovaške. On je bil moj poročevalec v Sinci. Mi smo takrat dajali, da je zaprtje jedrskega objekta a, oziroma da bi to lahko zaprli pred potekom življenjskega cikla. In dejali smo, da ne smemo kaznovati državljanov treh eh, zadevnih držav članic, zato ker so eh, člani eh, Evropske unije kajti to je bil del eh, pogodbe, da bomo razgradili te objekte. In države, te tri države so morale porabiti sredstva za gradnjo novih objektov, ne pa za razgradnjo starih. Torej, mislim, da je bil vežek, velik dosežek tega odbora Evropskega parlamenta, da smo zagotovili podporo tem trem državam. Pozdravljam prožnost in pa način, kako je gospa Harms razvila svoj pristop. Mislim, da se moramo osredotočiti na to, kako bi bili lahko združeni za to, da bi dobili finančne sredstva, kajti odarila je finančna kriza in celo evropski proračun je pod vprašanjem. Meje tega proračuna so pod vprašanjem, zato moramo biti zelo močni, da bomo izborili ta finančna sredstva in podprli te tri države. Zato gre tukaj. Zelo sem vesela, da je ta odbor tako odgovoren. Upam, da nam boste pomagali v odboru za proračun, da bomo lahko izborili sredstva za ta specifični projekt. Hvala lepa. Sedaj bi dal besedo predstavniku komisije, gospod direktor Faros. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, predlog za to novo odbor, uredbo imate pred seboj. Iz različnih razlogov je financiranje za Bolgarijo v preteklem letu poteklo. Ignalina in Boniče prejemata financiranje do konca leta 2013 in s svojim predlogom želimo te tri države postaviti na enakovredno osnovo. Za to obdobje smo predlagali 300 milijonov evrov. Za razgradnjo so projekti znani, ampak posem se strinjam s gospod Harms. Če bo potrebno še kaj pojasniti, kar se tiče bolgarske strani, potem je potrebno to tudi izraziti. In prepričan sem, da bodo naši bolgarski partnerji tudi dali na razpolago informacije, ki jih zahtevamo. O pristopnih pogodbah je bilo zapisano, da je potrebno razgradnjo nekako nadomestiti, uravnotežiti z novim virom energije. Torej, objekti od 1 do 4 se bodo zaprli, treba pa je ulagati v prenos. Po drugi strani pa tisti, ki lahko govorijo za Londonom, s podjetjem, ki financira te projekte za našimi sredstvi, tisti boste ugotovili, da projekti energetske učinkovitosti zlasti v Bolgariji so vodilni projekti. Ne bi rad vzel preveč časa. Naj povem, da smo veseli zaradi splošne usmeritve in pa zaradi pristopa, ki ju podpirate. Zavedamo se, da varnosti ne smemo pogojevati in da se o tem ne smemo pogajati in varnost zahteva neprekinjeno razgradnjo v kozloduju. In točka varnost me znova napele k temu, da se še enkrat zahvalim za direktivo o varnosti iz preteklega leta ki se bo začela izvajati in z napetostjo pričakujemo prvi osnutek poročila s tem prvim osnutkom, sem prepričan, bomo prišli tudi do dobrega zaključka. In to je tudi moj, moj sklepni stavek za Evropski parlament. Potrebujemo odločitev sveta. Upam, da bomo to odločitev prejeli še pred poletnim premorom, tako da bo odločitev lahko sprejeta maja v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Faham. Hvala lepa, gospa poročevalka Harns, še enkrat dobi besedo. Vajš. Naj vam podam primer, zakaj menim, da moramo pojasniti, ali smo namenili dovolj denarja za odstranjevanje odpadkov. Odpadki iz objektov 3 in 4 še niso mogli biti odvož, so še vedno tam, eh, nismo jih še mogli odpeljati stran in jih eh, odvreči. In ni dovolj umestnih skladišč, ta skladišča je potrebno še izgraditi. In zagotoviti moramo za tem eh, ukrepom eh, oziroma nujno moramo zgraditi eh, skladišča za odstranjevanje odpadkov. Sicer pa se veselim razprave. Prečakujemo še podrobnosti in mislim, da lahko odbor s pričo kozloduja se začne pripravljati na direktivo o odstranjevanju odpadkov, kajti predlog v zvezi s tem bo komisija predložila jeseni. Govorili ste o varnost, varnostnih standardih, ampak nismo še zagotovili enotne ravni teh standardov, to še ni bilo storjeno za Evropsko unijo. Imeli smo predstavitev z gospodom Oettingerjem in tam je postalo jasno, da je bistvena naloga Evropske unije v naslednjih letih ta, da dejansko poskrbimo za visoke standarde. Zelo pa sem zadovoljna s tem, da smo se lotili vprašanja kozloduj. Izredno sem tudi vesela, ker nam Evropska komisija zagotavlja potrebne podatke. Hvala lepa, sedaj smo obdelali to točko dnevnega reda, sedaj pa prehajamo k točkam 13 in 14. Te dve točki bomo obravnavali skupaj, gre za informacije o zdravilih za recept. Sedaj dobi besedo gospod poročevalec Jorgo Šaci Markakis. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorimo o zelo kontroverzni politično brizantni temi temo sem eh, tri leta spremljal na farmacijskem forumu. Informacije pacijentom je zelo stara tema. Leta 2003 je ta tema oziroma ta predlog spodletel v Evropskem parlamentu in tokrat se to ne sme zgoditi. Spominjamo se predstavitve komisarja Dalija, to je bilo odboru Envi in a, eh, takrat ni jasno povedal, ali želi predlog umakniti ali ne pravzaprav ni razloga, da bi to umaknili. Poznamo farmacevtski svežen in ta se stoji iz treh delov. Ta točka je nekoliko sporna za razliko od drugih dveh. Je pa to krati točka, ki pacijente zelo zanima, kajti gre za to, da bi pacijenti dobili več informacij o tem, kar ljudi najbolj zanima, namreč lastno zdravje in pacijenti želijo, da se jih vključi v politiko zagotavljanja informacij. Torej, oni želijo biti vključeni v to, katere informacije jim zdravniki dajo. Vemo, da imajo zdravniki v poprečju samo 15 minut časa za posvetovanje s pacijentom in to je premalo. Pacijentom moramo dati več informacij o tem, kako se lahko sami zdravijo in to bi dolgoročno znižalo stroške. Mislim, da se moramo s tem predlogom ukvarjati in ga dopolniti. Na določenih mestih ga moramo tudi posem spremeniti. Določene stvari moramo črtati. Zagotoviti moramo to, da ne bo neposredne povezave med proizvajalci zdravil in pa pacijenti. Kajti oglaševanje je nedopustno. Dolga leta smo delali na tem v farmacevskem forumu in to smo pa zapisali tudi v tem poročilu. Ne gre za oglaševanje. Tukaj gre za neutralne, objektivne in zanesljive informacije to so pomembne informacije. Še nekaj naj ne vam povem, kar je zanimivo za vas. Ex ante nadzor smo predvideli. Če gre za zdravila na recept, potem morajo pristojni organi najprej dokument odobriti. Ti organi bodo imenovani se strani držav članic. Države članice to lahko storijo, ampak posem jasno je, da bo vedno obstajala umestna faza oziroma umestna inštanca in ta bo državne narave, ki bo vse informacije o zdravilih preverila in jih tudi odobrila. Centralno vprašanje so navodila za uporabo. In sprašujem vas, prisotne v dvorani, kdo od vas rad ali ne rad eh, bere navodila za uporabo pri zdravilih na recept. Mislim, da je samo kolega Rubik ta, eh, ki bo pritrdil, da to rad bere. Drugi pa ne, zato ker se ljudje bojijo. Za številne ljudi so ta navodila za uporabo pravniška navodila namenjena pravnikom in zato ta navodila niso razumljiva. Zato moramo nujno navodila za uporabo spremeniti in to je bistveni element. Gre za to, kako bomo razširili navodila za uporabo, kako bomo tudi morda grafično opozorili na nevarnosti, kako bomo uporabili moderne tehnologije, kajti v Evropi smo priča neenotni obravnavi v nekaterih eh, državah, lahko imate možnost, da dopolnite navodila za uporabo in to področje bi radi poenotili. Poleg tega pa bi radi dali navodila za uporabo tudi na splet. To bi omogočilo, da bi lahko ljudje kjerkoli v Evropi v lastnem jeziku dobili navodila za uporabo, morda tudi za grafičnimi elementi. Morda bi lahko pri določenih zdravilih ali pa pripravah, ki jih pacijenti uporabljajo, dali na splet tudi filmček, ki bi prikazoval način uporabe. Radi bi začeli s 400 dovoljenimi zdravili pri MEI, kajti oni avtorizirajo oziroma podajo dovoljenje za zdravila. Kot kompromisni predlog bi rad povedal, da je sporna tema publikacija, torej to je, so tiskana sporočila poleg navodil za uporabo. Torej, kot kompromisni predlog bi dejal, da o tem lahko govorimo kasneje, to bi odložili. Kajti tukaj gre za prikrito oglaševanje. Če gre tukaj za prikrito oglaševanje, potem bi to lahko izuzeli. Izmenjava pisem med pacijenti in eh, farmacevskimi podjetji. Tudi to je sporna Točka. Ali lahko podjetja odgovarjajo na konkretne vprašanja pacijentov? Do sedaj je bilo to izključeno. Mi pa menimo, da bi to moralo biti možno, ampak zopet preko umestne inštitucije tega državnega organa, ki smo ga omenjali prej. Na ta način bi se lahko pacijent informiral o posameznem zdravilu. Kajti ta hip se pacijenti čudijo, da ne morejo dobiti informacij in se ljudje sprašujejo, ali je tako nevarno, da mi teh informacij ne bodo dali. In konec koncev gre tukaj za pravice državljanov. In eh, zato ta ponudba za kompromis. In eh, s tem kompromisom bi morali iti v novi krog. Elnök úr, köszönöm a szót. Egy nagyon fontos javaslatról tárgyalunk, hiszen. Hvala lepa. To je zelo, zelo pomemben predlog. Kajti ta predlog se nanaša na državljane oziroma jih neposredno zadeva. Tukaj gre za dostop in, do informacij. Ta dostop moramo nujno zagotoviti. Po drugi strani pa se moramo izogniti oglaševanju. Kako pomemben je ta predlog? Svetovna zdravstvena organizacija izhaja iz tega, da 50 odstotkov evropskih pacijentov ne ve, katera zdravila sploh jemljajo. Teh zdravil ne poznajo. Poročevalec je poskušal dopolniti ta predlog s predlogi sprememb. In ti predlogi sprememb poskušajo izboljšati besedilo, ki je nekoliko osko. Predlog spremembe 20. V tem predlogu spremembe gre za to, da se lahko pritožimo nad negativno odločitvijo ustreznih organov. Kakšen mehanizem je to? Prej smo govorili tudi o sankcijah. Ali to pomeni, da ta ogovor lahko sankcije odloži. Obstajajo države članice, kjer traja dve do tri leta, da sodišče sprejme odločitev. Torej, toliko z moje strani. Hvala lepa. Obrigado, eh, Hvala. predlogi poročevalca so v grobem dobri in so v skladu z našo linijo. Strinjamo se v glavnem z predlogom komisije, da se prepreči oglaševanje in pa zavajanje med glede tega, kaj so informacije in kaj je oglaševanje. Se pa zauzemamo za predlog spremembe 3 industrija ne bi smela vsega skupaj predajati tretjim stranem, saj bi to lahko povzročalo spore pri določanju odgovornosti. Prav tako ni možno odgovoriti na ustna vprašanja industriji in to tudi vpliva na zanesljivost samih informacij. Možno je tudi to, da bi na internetu imeli videe, ki bi bili namenjeni osveščanju podroš, potrošnikov, ampak eh, videi lahko posredujejo tudi oglaševalske informacije in pa emocionalne informacije. Torej, ponovno lahko pride do mešanja informacij in pa oglaševanja. V glavnem smo z predlogom, se s predlogom strinjamo, ampak um, industrija ne sme posredovati teh informacij uh, drugim. Naj nadaljujem še z uredbo, kajti rekli ste, da bomo to obravnavali skupaj. No, kar se tiče uredbe. Tukaj predlogi poročevalca kaže v isto smer kot naši, ker se sedaj iz eh, večjih pristojnosti Evropske agencije za zdravila eh, izhajajo tudi višji stroški, bi sedaj morali imeti temu namenjam tudi dodatna sredstva v proračunu. Zavzimamo se za to, da bi eh, ta telesa delovala na bolj transparenten način in kakršnokoli ugovarjanje mora biti utomeljeno. poročevalec pravi, da bi morali zmanjšati obdobje posredovanja informacij iz 60 na 30 dni, mi pa mislimo, da bi jih morali povišati na 120 dni. Na ta način bi dobili bolj zanesljive informacije. Um, moramo se izkušati izogibati neutemeljenim, neutemeljenim stroškom, ker agencija tega ne bi natančno preučila. To torej, nasplošno se strinjamo z poročevalcem, ampak. Ampak razsežnost podatkovne zbirke, ki jo ima EMEA v Londonu, mora biti takšna, da bodo imeli potrošnike informacije o vseh medicinskih proizvodih v Evropi. Uh, Torej mora biti vsebovano vse, kar je Eneja odobrila in vse, kar so odobrile nacionalne, nacionalna telesa. To mora biti na razpolago v vseh evropskih jezikih in uh, sami bomo vložili predlog spremembe, ki govori o tem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Füring za komisijo. Hvala, predsednik. Z naše strani čisto kratko. Kakor veste, kandidat za komisarja John Daly napovedal, da bo predlog eh, preveril in da želi, da bi imel predlog močnejšo osredotočenost na pacijenta in da želi tudi upoštevati stališča parlamenta. Zato boste imeli razumevanje, da je težko, da bi se naša služba v tem trenutku jasneje izrazila o tem predlogu. Da, To razumemo, tako pač je. Sedaj pa še enkrat gospod Šaci Markakis. Da, čisto na kratko, gospod Dali je to dejansko rekel in. Uh, in seveda ima parlament tukaj uh, določeno odgovornost. Gospodu Balču bi želel povedati naslednje njegov predlog spremembe 20 v bistvu odpravlja uh, uredba oziroma razjasnjuje uredba. Eh, pravimo, da ne sme priti do, do zamude. V roku 30 dni mora priti do odziva. Sem pa pripravljen razpravljati o tem, ali ne bi bilo mogoče bolje imeti rok 120 dni ali pa karkoli v tem obdobju. Torej moramo imeti v glavnem jasni rok, v katerem se je potrebno odzvati. Kar se tiče videjo, Tudi te je potrebno preveriti in eh, če obstaja sum, da vsebujejo oglase, potem jih ne smemo odobriti. Morda bi to lahko vse skupaj še bolj jasno formulirali, ampak pomembno je, da se tudi te video naprej preveri. Vesel sem nasplošno, da je predlog dobil široko podporo, veselim se vseh predlogov sprememb in eh, kako sem že povedal, če želimo napredovati, bomo morali iskati tudi kompromise in na to sem pripravljen hvala. Sedaj smo v bistvu končali to točko, ampak kolegica Gutierrez Cortines bi želela še nekaj povedati, saj je pravkar se nam pridružila. Gospa Gutierrez. Estaba en tres mítines al mismo tiempo, luego le agradezco que me debe ahora la palabra para hablar de esto. Bila sem na treh sestankih krati, zato sem vesela, da mi sedaj dovolite, da govorim o tem. Vse sem poročevalka v senci. Eh, posveti eh, v javnosti so bili zelo dobro organizirani, vsem smo prisluhnili in eh, če smo lahko zadovoljni s čimerkoli v parlamentu, je to to, da delujemo bližje ljudem tu me skrbi neka točka in v povezavi z njo bom uložila neka predlogo sprememb. Parlament uh, se je te teme lotil z veliko mero razumnosti in pa tudi drugih farmacevskih tem. Ampak nekaj bi želela povdariti. V družbi vedno obstajajo načini, ki bi jih morali spodbujati. Na, eh, načine, kako približati informacije potrošnikom. Lahko to poteka preko interneta, ampak moramo tudi razširiti ta kanal. V moji regiji, v Španiji, imamo naprimer zastonsko telefonsko linijo, po kateri lahko bolniki se posvetujejo z zdravniki. Eh, moj eh, mož ima težave za srcem in eh, zgodilo se je že, da sem jaz ob dveh zjutraj poklicala in sem vprašala, kaj lahko naredim za svojega moža in zdravnik se neposredno javi in eh, storitev tudi ni draga. Eh, dobro bi bilo, če bi regija ali države članice ali kdorkoli je pač že za to pristojen, spodbujali takšne prakse. para más tiempo que están. Y también yo quisiera decir otra cosa. Uh, govorimo o enostavnosti, ki je potrebna, ampak rada bi govorila še o nečem drugem. Uh, torej, če govorimo o Španiji v času gospodarske krize, uh, sem opazila, da imamo sedaj na televiziji mm, popolno invazijo oglasov o razno raznih uh, zdravilih. Eh, in na koncu je potem napisano seveda tudi, da se moraš, eh, da se moraš eh, posvetovati z zdravnikom. Ampak tega ne počnejo vsi. No, reklame pa izgledajo približno tako, da se nekdo odpravlja v gledališče, ga zaboli glava, potem zame neko čudežno zdravilo in potem je kar naenkrat vse v redu. Uh, moramo nadzorni center vprašati, kako se je lahko zgodilo, da je v času krize vse to oglaševanje še naraslo. Hvala, s tem smo končali to točko na dnevnem redu. Rok za predložitev podnebnih sprememb. Uh predlogov sprememb je 3. februar do 12. 15. in 16. bomo obravnavali skupaj, gre za farmakovigilanco. Torej, beseda je težka. Razpravo eh, bo začela poročevalka, gospa Rivazi. Merci, monsieur le président. Uh, donc, ce rapport sur la pharmacovigilance. Hvala. mnenje govori o farmakovigilanci, gre za nadzor nad eh, neželenimi učinki zdravil in to je zelo aktualna tema spričo grip, eh, spričo cepiva proti gripi AN, AH1N1. Eh, imeli smo tudi že številne probleme z eh, določenimi zdravili v preteklosti, naprimer uh, eh, takšne, ki so povzročali um, izkaženje organov, imeli smo limfne atrofije, potem v primeru uh, Eh, nosečih žensk, ki so vzele neko sredstvo kot eh, pomirilo v času nosečnosti. In to se je dogajalo v 60-ih letih. Sedaj komisija želi, da posodobimo trenutno zakonodajo, ki je sicer dobra, ampak obstajajo tudi um, možnosti za izboljšavo. Previdni moramo biti pri dovoljenjih za dajanje v promet ta dovoljenja morajo biti zelo robustna, kaj ti ravno klinični testi so tisti, ki dovoljujejo, da ugotovimo tudi, kakšni so lahko stranski učinki ali neželjeni učinki nekega nekega zdravila. Sedaj imamo odbore za nadzore tveganja pri farmakovigilanci, ampak da bi te popolnoma nadomestili te preizkuse, to bi bilo zelo tvegano enkrat, ko je zdravilo. In potem, enkrat, ko je zdravilo v obtoku, kako se potem poroča o neželenih učinkih, to je drugo vprašanje. Seveda so tukaj eh, udeleženi uh, strokovni zdravstveni delavci, ampak eh, imamo tudi informacije o tem, da zdravniki ne izpolnjujejo uh, Eh, teh zahtev, da torej ne poročajo, ko pride do neželenih učinkov. Imeli smo tudi posvete o tem, kjer so bili prisotni zdravniki, zdravstveni delavci, predstavniki strani firma Covigilance in eh, zdravniki so se pritoževali, da je birokracije preveč, da je postopek predolgotrajen, da so to sicer na začetku počeli, sedaj pa več ne. Zato moramo bolj vključiti pacijenta. Če pacijent vzame zdravilo in opazi neželene učinke, potem mora imeti možnost, da obvesti o tem lokalno telo, eh, lokalno pristojno telo eh, in da eh, obvesti tudi zdravnika o neželenih učinkih. Vendar pa mora imeti pacijent tudi neposreden dostop do pristojnih oblasti. kajti dobivali smo že informacije iz najrazličnejših virov in ne nujno samo strani zdravnikov. Zato je nujno, da se osredotočimo tudi na poročanje pacijentov. In potem še nekaj o farmacijskih eh, laboratorijih. Tudi te moramo vključiti, ampak oni ne smejo ovirati regionalnih ali lokalnih centrov na področju farmakovigilance. Delovati morajo na obi obeh straneh. Sicer bodo lokalni, uh, lokalna telesa imela pomankanje informacij, pa so konec koncev ravno ta telesa najbolj neodvisna, ko gre za proizvodnjo farmacijskih sredstev. Potrebno je zaupati tudi torej v regionalne, lokalne. Uh, um, institucije, ne samo v evropske institucije. Tudi, ko gre za financiranje, moramo zagotoviti, da financiranje ni samo zasebno, ampak moramo vključiti tudi javno financiranje. V glavnem poskrbeti moramo, da ne prihaja do navskrižja interesov, prekrivanja in tako naprej. Sama se zauzemam za kombinacijo zasebnega in pa javnega financiranja. Prav tako bi morali izboljšati postopek obveščevanja, potrebujemo pa tudi preglednost, tako da imajo določena telesa dostop do teh eh, informacij. Komisija predlaga, da bi to, ta dostop omogočili samo nacionalnim zdravstvenim eh, organom, ampak mi, da bi, eh, mi predlagamo, da bi razširili ta dostop. Do sedaj imamo skupine, ki se sicer osredotočajo samo na posebne primere in sedaj komisija predlaga svetovalni odbor, ki bi lahko sicer eh, objavljal poroč, priporočila, ampak ne bi pa imel jasnih pristojnosti. No, zato mi sedaj um, predlagamo ocenjevalni odbor. Uh, ki bi bil pristojen za podatkovno zbirko Eudra Vigilance in ki bi lahko tudi dobival informacije strani nacionalnih uh, zdravstvenih oblasti. Torej, komisija predlaga deset ljudi iz uh, držav članic in pet ljudi iz komisije, pet predstavnikov iz komisije naša kolegica je predlagala, da bi imeli tudi nekoga, ki, da bi imeli tudi predstavnika iz vsake države članice. Sama imam drugačen predlog. Mislim, da bi morali imeti nekakšen kolegi, zame sta ključni besedi zaupnost in pa strokovnost. Nujno je seveda, da imamo na tem odboru strokovnjake, uh, eh, sej uh, eh, ne moremo imeti eh, ljudi v tem odboru, ki niso strokovnjake na tem področju. Lahko imamo tudi druge predstavnike zdravstvenih organov, strokovnjakov z področja farmakovigilance. Torej, s tem bi dobili tri organe, ki bi bili, kar bi bilo veliko bolj kredibilno kot pa da bi imeli odbor, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov držav članic. To je torej moj predlog na kakšen trojni odbor. In potem še um, brošure, informativne brošure oziroma navodila za uporabo zdravil. Komisija pravi, da ne bi smeli na, te, na ta navodila uh, vključiti stranskih učinkov. Komisija pravi, da bi to lahko pripeljalo do tega, da, zdrav, da pacijent potem ne bi želel vzeti zdravila. Ampak sama mislim, da bi morali imeti stranske učinke zapisane na navodilih. Saj se lahko pacijent obrne na svojega zdravnika, če želi poprašati o stranskih učinkih. Uh, no, sama se pa zauzemam za čim bolj obsežne informacije uh, potrošnikov oziroma lahko bi imeli obsežnejše informacije na internetu, pa potem manjši obseg informacij na navodilu za uporabo zdravila. Pomembno je, da vsi zastopajo, da vsi zaupajo v naš sistem farmakovigilance, kajti če bomo imeli dober sistem, potem bodo tudi pacijenti in ostali zaupali v to. Jorgo Šetimarkakis. Eh, hvala lepa. V marsičem se strinjam za poročevalko. Eh, res je, nacionalne podatkovne zbirke bi naj eh, tukaj odpravili. Z vidika pacijenta pa bi bilo bolje, če bi imeli nacionalne podatkovne zbirke, saj, so, saj se ti sestavljajo. Uh, bolj eh, časovno učinkovito in eh, dobro bi imeli tudi, da bi imeli odbor, ki bi bil v podporo odboru za zdravilo za uporabo v humani medicini. Kar se tiče člena 21, gre za predhodno odobritev dajanja v promet. Um, to je postopek, ki mora biti upoštevan in če ni upoštevanje, mora imeti to tudi posledice. In potem naslednja, naslednje vprašanje gre za zdravila, ki so intenzivno nadzorovana. Če je neko zdravilo takšno, potem mislim, da bi morali z označbo jasno potrošnika in zdravnika opozoriti na to, tako da bo to pravočasno vedel. To je samo nekaj predlogov. Kolega Balčov. Hvala lepa, predsednik. Tročka 3 in pet, to je tukaj ključnega pomena, pet odstotkov hospitaliziranih ljudi trpijo zaradi neželenih učinkov zdravil in veliko jih trpi tudi zaradi stranskih učinkov. In uh, to dokazuje, da je ta problem izredno resen. Že, to, uh, že dosti, kar smo govorili o tem in tudi V prejšnji razpravi smo govorili o tem, v kolikšnem smislu lahko strokovno podkrepimo eh, postopek farmakovigilance. Zato bi, želela, zato bi želel poročevalko vprašati, ali meni, da bi odbor za farmakovigilanco lahko zadostil potrebe po neodvisnosti. Obrigado, senhor presidente. Uh, esta... Hvala. Ta dva zakonodajna akta sta izredno pomembna. podpiramo predloge poročevalke, ki v glavnem upoštevajo naše pomisleke. Uh, samo nekaj pripomp. Naprimer, če govorimo na vodilu za uporabo zdravila, uh, mislim, da bi morale biti bistvene izpostavljene informacije o zdravilu takšne, da ne bi preprečile, da potem uh,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 omejevali eh, količino oglaševanja o zdravilih, da bi imeli sankcije, če oblasti ali podjetja naj bi spoštovala določenih časovnih rokov in zauzimamo se tudi za to, da bi izboljšali dostop do eh, podatkovne zbirke Eudravigilance. Z, ničim, z nekaterimi točkami pa se ne strinjamo najprej uh, omejitve pri dajanju zdravila v promet. Torej, če, se, če neko zdravilo že na začetku naleti na ovire, potem uh, bo to nekoliko omejevalo nova zdravila, ki še niso na trgu. To bo stvarjalo konkurenco med starimi zdravili in pa novimi zdravili, ki še niso bila odobrena. In uh, zato bi izgubili tisto evropsko dodano vrednost. Zato se s to točko ne strinjamo. Potem pa tukaj še vprašanje poročanja. poročanja strani industrije o odobrenih zdravilih. Tukaj se postavlja vprašanje, ali se daj poročati evropskim ali nacionalnim organom. Mi smo drugačnega mnenja kot komisija. Komisija meni, da bi poročilo najprej moralo priti v bazo Eudra Vigilance. Ampak, če spodbujamo poročanje nacionalnim eh, organom, potem bo to v bistvu spodkopalo namen te direktive. Sedaj pa še nekaj besed o uredbi. Samo na eni točki še ne strinjamo. Poročevalka pravi, da bi morali imeti sistem financiranja, ki bi bil izključno javni. Mi pa mislimo, da bo to pripeljalo do velikih obremenitev za nacionalne in pa evropske agencije. In zato bo farmacevtska industrija manj odgovorna. Mislim, da bi morali imeti deljen sistem financiranja. Ta bi lahko bil učinkovit in pravičen, če se osredotočimo na javno odgovornost, na odgovornost javnosti, potem tam osredotočimo celotno finančno breme, torej v tem primeru na Evropsko unijo. Naslednja gospa Gutierrez Cortines. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me preocupa mucho. Yo he introducido algunas enmiendas, pero... Hvala. Nekaj me skrbi. Predložila sem več predlogov sprememb, ampak Mislim, da moramo spodbujati raziskave na področju farmakovigilance, kaj te pojavlja se vprašanje zdravil in tega, da lahko eno zdravilo izniči učinek drugih. Nekaj pa ni jasno opredeljeno v tej direktivi, ampak to vseeno obstaja v resničnem življenju. Namreč, da moramo izboljšati diagnoze. To je res treba povdariti in povezati z rezultati medicine. Poznamo različne vrste raka, ampak številne bolnice nimajo razvitega sistema za to. To pa pomeni, da diagnoza pokriva samo eno področje, ni pa tako natančna, kot bi lahko bila, kajti od laboratorijev, ki izvajo analize, je to odvisno medicinske skupine delajo na različnih vrstah raka, naprimer rak na dojkah in to deluje na mednarodni ravni. Običajno je potrebna sekundarna analiza, diagnoza, da se preuči, ali je določeno zdravljenje dobro za človeka. Nekateri ljudje pa so izključeni ali bili izključeni iz zdravljenja, zato ker je bila diagnoza napačna. To moramo upoštevati, ko govorimo o farmakovigilanci. Kajti pogosto se lahko zgodi, da pacijent ni bil ustrezno diagnosticiran. Pri določenih vrstah analize moramo zahtevati visokokakovostne diagnoze, kajti ljudje so včasih podvrženi zelo agresivnemu zdravljenju in to po nepotrebnem. Zato moramo doseči dobre kriterije, dobra merila in boljše preverjanje diagnoz. Če si ogledamo seznam ljudi, ki so umrli zaradi napačne diagnoze in ker so jim bila predpisana napačna zdravila, potem je to prav tragično. Zato se zdravniki sedaj soočajo z vedno bolj agresivnimi bolniki in tudi odvetniki, ki se specializirajo za primere na tem področju. Diagnoza je torej ključnega pomena in je povezana s tem. Hvala, kolegica Satori. Hvala, gospod predsednik. Želela sem spregovoriti o eni stvari v zvezi s to farmakovigilanco. Že vnaprej naj povem, da mislim, da vsi vemo, da ko govorimo o teh temah, moramo biti še posebej pozorni. Kaj ti govorimo o ljudeh? Ko govorimo o farmacevtskih izdelkih, ne govorimo samo o osebah, ampak o bolnih osebah in te so še posebej ranljive. S takšnimi temami se ne moramo ukvarjati podobno kot z drugimi temami, ampak moramo biti še posebej previdni. In to me resnično skrbi, namreč to vprašanje spremljanja. Povsem zaupam farmacevtski industriji. Mislim, da mi moramo zaupati ko pravijo, da je treba eksperimentirati in potem tudi tržiti sadove raziskav, kajti oni izboljšujejo kakovost naših življenj. Kar pa zadeva spremljanje. Mislim, da je prisotnost javnega organa ključnega pomena. In to je nujno. Potrebujemo strok nadzor, kajti imamo mrežo zdravnikov in bolnic, ki lahko neprestano zagotavljajo podatke javnosti in sicer po razumnih stroških. Mislim, da moramo spremljene storiti tako, da bodo informa informacije prišle do vseh. Sedaj pa gospa Lindstrom v imenu komisije. Stefan Fury, ah, once again. Stefan Fury, še enkrat. Na, diesmal kann ich auch ein bisschen mehr sagen. Ähm, vielen Dank für die. Hvala, tukaj bom povedal nekaj več. Hvala lepa za poročilo in za sodelovanje. Na pet točk bi se osredotočil. Najprej odobritev. Komisija s tem predlogom nima namena zmanjšati kriterije za dovoljenje dajanja v, v promet. To prav gotovo ni namen komisije. Tukaj igrajo vlogo popolnoma druga pravila in nikakor ni namen komisije karkoli tukaj spremeniti. To, kar želimo doseči s konceptom pogojne odobritve dajanja v promet, je, da damo farmacevskemu družbu, družbi možnost, da zbere še več informacij. To možnost morajo podjetja vedno imeti. Trenutno v nacionalnih postopkih ni te možnosti. In tudi, če govorimo o pozitivnem razmerju med koristmi in uh, tvegani. Lahko prav gotovo obstajajo takšne situacije, ko je dobro imeti vseeno še dodatne informacije. Zato ni namen, da bi zmanjšali te oziroma omilili kriterije za dovoljenje dajanja v promet. Potem naslednja točka, podatkovna zbirka. Zdi se nam, da pri današnjem poenotenem trgu več ni smiselno, da se o vsakem stranskem učinku poroča vsaki posamezni nacionalni podatkovni zbirki, če lahko imamo osrednjo podatkovno zbirko. Uh, Dodano vrednost imamo, da poročamo eni podatkovni zbirki in to o zdravilu, ki se uporablja v številnih državah članicah ali pa morda v celotni Evropski uniji. To ne pomeni, da so države članice izključene iz ovrednotina te informacije. To pomeni zgolj to, da eh, države članice dobijo vse te informacije iz ene same podatkovne zbirke. Ne, pa to, da se jim te podatke odreka. In potem še informacije za pacijenta. Navodilo za uporabo je seveda velik izziv v tem navodilu. Moraš sporočati tako učinek zdravila, kako tudi možna tveganja. Zato je to še bolj zapleteno kot. Uh, naprimer navodilo za izdelavo ali pa navodilo za igračko, saj eh, tukaj niso tako pomembna tveganja. Pri zdrav, zdravilu pa je pomembno sporočati oboje in to je težko. Naš predlog želi upoštevati oba vidika, eh, želimo nek povzetek obeh informacij in uh, bilo bi tudi nesmiselno, če bi povdarjali samo vidik tveganja v navodilu za uporabo zdravila. E, Podarek mora biti na pozitivnem učinku samega zdravila, zato ga sploh e, jemljemo in na tem mora biti povdarek. To je To bi bilo v smislu javnega zdravja. In potem še naslednja točka, preglednost. Strinjamo s tem, da mora javnost imeti možnost dostopa do informacij, moramo pa razmišljati o tem, ali je smiselno dovoliti dostop do vseh informacij v takšni podatkovni zbirki. To bi lahko bilo kontraproduktivno. Zato smo v predlogu izbrali takšno obeseditev, ki omogoča določeno stopnjo prožnosti. Včasih je preveč informacij lahko kontraproduktivnih in mislim, da to ravno za to področje tudi velja. In še peta točka, financiranje. Predlog za uredbo predvideva možnost tega, da bi določene aktivnosti na področju farmakovigilance financirali za sredstva iz industrije. Ne vemo, ali to pomeni, da bi s tem vplivali na eh, dejavnosti agencije v korist industrije. Um, mislim, da ta koncept ne uh, drži. Moram plačati nek, eh, neke pris, pristojbine, če. Um, moram naprimer eh, avto peljati na tehnični pregled in iz države, iz katere prihajam, celo eh, moraš plačati, če želiš na sodišče, ampak to še ne pomeni, da eh, s tem vplivam na mehanika ali pa na sodnika. In tudi, če grem v knjižnico, moram plačati pristojbeno, če želim knjigo. Če bi imeli torej to vrstne pristojbine na um, ravni Evropske unije, uh, ni nujno, da moramo izhajati iz tega, da je s tem agencija postane neodvisna ali da na njo v kakršnemkoli pogledu zaradi tega vpliva industrija. To je pomembno zato, ker so podatkovne zbirke vedno draže, kot na začetku mislimo. In za financiranje takšne podatkovne banke je nujno potrebno, da uh, imamo na razpolago sredstva in ne samo iz proračuna, iz uh, javnega financiranja, ampak tudi iz zasebnih virov. Hvala se pa še gospa Rivazi. Euh, da, seveda, čisto na kratko. Hvala kolegom za njihove komentarje in hvala tudi komisiji za njihove odgovore. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak ključno vprašanje tukaj je neodvisnost in konflikt interesov. Svet Evrope preučuje konflikt interesov v svetovni zdravstveni organizaciji in tudi v parlamentu imamo predlog. Previdni moramo biti v zvezi s tem, kdo počne kaj, kdo je od koga odvisen in tako naprej ta odbor za ocenjevanje nas vse skrbi. Poskrbeti moramo, da teh ljudi, ki bodo preučevali vplive, ne bodo plačali raziskovalni laboratoriji. Svetovna zdravstvena organizacija pa nam ni želela povedati, kdo sedi v tem odboru, da bi odločili, kaj je pandemija. Utemeljili so to tako, da so želeli s tem zaščititi zasebnost strokovnjakov. Oprostite, ampak to ni zadosten odgovor. Moramo biti v stanju, ko bomo lahko preverili, ali so to, ti ljudje neodvisni, samostojni, kakšni so njihovi življenjepisi, prepričani moramo biti, da jih nihče ne plačuje. Kredibilnost je odvisna od tega. Mislim, da je to zelo pomembno. Res je, pri tej pristojbini bi lahko z denarjem financirali različne centre ali podatkovne zbirke, ampak ni nujno, da tukaj gre za 100-odstotno financiranje. Če institucija ali laboratorij dobi sredstva v višini 100 odstotkov, potem ljudje poskušajo delati za to agencijo in lahko se pojavijo težave, naj si to želijo ali ne. Zagovarjam financiranje po dveh tirih, zasebno in javno, vključene morajo biti podjetja, tako pa tudi Evropa. Potrebujemo evropsko financiranje za farmakovigilanco, kajti zdravje ni neko blago, ampak je nekaj, kar bo ostalo v javnem sektorju. V zvezi z navodili za uporabo lahko pride do uvedbe nekih trikotnikov. Vsi bomo nekoč pacijenti, nekoč bomo vsi morda morali jemati zdravila, če bomo resno zboleli, potem bomo potrebovali zdravila, ki jih je morda treba potrditi po hitrem postopku. Vete, ti pa moramo, da vsi nimajo možnosti stvari preučevati za nazaj v zvezi s tem hitrim postopkom, kar zadeva potrditve za zdravila trženje. Poskrbeti moramo, da gre tukaj za izjemo. Farmacevtski laboratoriji poskušajo pritisniti na te pogojne pooblastitve, pooblastila za trženje. Tukaj pa nismo zato, da bi pomagali farmacijske industrije k večjemu dobičku. Želimo pomagati, ampak tukaj smo, da zaščitimo zdravje bolnikov. Prosim vas, preberite 21. člen, kajti kolikor samo vidim, je preveč ohlapno oblikovan in združenja bolnikov so zelo občutljiva na to. Dobro, prehajamo k točki 17, ponarejena zdravila. Poročevalka je gospa Amalija Sartori. Gospa Sartori, beseda je vaša. Grazie, presidente, finalmente dopo. Hvala lepa. Veliko zamud in preložitev smo imeli v zvezi s tem, sedaj pa na vse zadnje končno lahko razpravljamo o osnutku tega mnenja o preprečevanju izdajanja ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni verigi. To ogroža celoten evropski farmacevski sistem, kajti spodkopava zaupanje, ki ga imajo državljani v kakovost zdravil, kjerkoli so jim zakonito na voljo. Evropa oziroma ocenjuje se, da je v Evropi 1,5 milijonov škatlic ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni verigi v Evropi vsako leto. Zato moramo sprejeti odločne ukrepe, kajti do leta 2020 se bo to število povspelo na 42 milijonov. Odziv komisije natančno opredeljuje vzroke problema. Gre za zelo zapleteno dobavno verigo, vključeni so ljudje in agencije, katerih naloge niso vedno popolnoma jasne, veliko je možnosti za dobička in v tej industriji je dejansko veliko dobička, zato so to spoznali tudi ponarejevalci in sankcije se pogosto ne izrekajo, ko pa se, pa tudi niso preveč stroge. Kaj smo torej poskušali storiti? Poskušali smo predložiti predloge sprememb, da bi spremenili ta dokument. Mislim, da bi se morali osredotočati na naslednje. Prvič, jasna, nedvoumna definicija ponarejenega zdravila. Torej, kaj je to ponarejeno zdravilo? Definicija različnih oseb in agencij, ki so vključeni v dobavno verigo, ali so to prodajalci za, za ljudi ali posredniki. To je predlog spremembe številke 9. Prav tako sem želela pojasniti odgovornost različnih ljudi in agencij v zakoniti dobavni verigi. Mislim, da da bi vsak moral imeti neke vrste licenco, ki bi mu omogočala opravljati svoje delo, prav tako pa bi si morali na ravni EU izmenjati najboljše prakse. Zato moramo izvajati več pregledov, več inšpekcij, kaj ti to je edino sredstvo, edini ukrep, ki ga imamo na voljo. Zato sem se tudi odločila, da moramo odpraviti zamisel o akreditirani entiteti. To sploh ne koristi sistemu in v skladu s predlogom komisije bi lahko inšpekcijske preglede izvajali v evropskih družbah, zato da bi zagotovili kakovost njihovih izdelkov. Danes je to mogoče izvesti relativno preprosto v družbi proizvajalki sami, kaj ti običajno delujejo v Evropski uniji. Tako lahko dosežemo veliko napredka in se rešimo določenih problemov. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je naslednja. Tudi večina parlamenta je podprla pisno deklaracijo o tem. Namreč potrebujemo več inšpekcijskih pregledov tovarn v tujini preko oceanov, zato da bi lahko zagotovili višjo kakovost glavnih sestavin zdravil in zato moramo zagotoviti sledljivost. Povdariti je treba, da Evropska komisija kljub našim številnim pozivom še vedno ni razložila, kako administracija za prehrano in zdravila v Združenih državah nadzoruje svoje obrate. Naj bi jih bilo 47, tukaj v tem dokumentu pa govorijo o 15 do 20 tisočih. In naj ne bi bilo mogoče izvajati inšpekcijske preglede v vseh teh obratih. Zato je sodelovanje med Evropsko unijo in majhnim številom drugih držav, kot so ZDA, Kanada, Avstralija in Japonska, da bi sodelovali pri vzajemnem priznavanju in tako bi lahko zagotovili triletne inšpekcijske preglede v vseh glavnih tovarnah, ki so zuno Evropske unije. Splošno soglasje je, da je teh obratov tovarn 500 do 800. Mislim, da bi v Evropski uniji vsekakor to lahko izvedli. Pogledala sem si tudi številne druge točke, ampak te se mi zdijo najbolj pomembne. Spletna prodaja. 28 in 41, predlog za spremembe 28 in 41, torej neposredna prodaja preko spleta bolnikom, torej brez posrednikov, tudi usporedno trgovanje, mislim, da je treba skrajšati časovnice za ukrepanje na tem področju. Predlog oziroma rok za predloge sprememb je zabeležen. Mislim, da bo večina predlogov sprememb v zvezi z sekundarnimi vprašanji. Mislim pa, da je treba dodati še eno točko. In sicer Evropska komisija mora poskrbeti, da bomo imeli dobro proizvajalno prakso oziroma dobro prakso za proizvodnjo in da bodo tudi posredniki visoko kakovostni in poskrbeti moramo za ustrezne procese proizvodnje. Naj torej ponovim osnovo. Novembra lani sem predložila prednostno vprašanje v pisni obliki komisiji, da bi ugotovila, kako je mogoče, da govorijo o 15 do 20 tisočih proizvodnih obratih zunaj Evropske unije, Združene države pa pravijo, da jih je samo 714. Imamo torej podatke iz agencije oziroma od agencije za kemikalije in oni nasprotujejo tem navedbam. Kakorkoli že, izvedla, izvedla sem pregled in tako ameriška agencija in Agencija za kemikalije se strinjata o številu teh obratov. Pripričani so, da jih ni več kot 800, zato je to skladno z našimi predlogi v zvezi s inšpekcijskimi pregledi. Hvala lepa, gospa Ford. Prosim. Um, you, um, and... Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalki. Okay za komentarje in tudi za zelo odprt način dela v zvezi s tem poročilom. Govorila je s številnimi poslankami in poslanci. Zahvaliti se želim tudi industriji, tako predstavnikom velikih podjetij, kot tudi posameznim farmacevtom, kajti zagotovili so nam veliko podatkov, s katerimi lahko industrijo in vprašanja bolje razumemo. Pa tudi zdravniki sami lahko bi me obtožili, da imam neke insiderske informacije, kajti sama sem poročena zdravnikom, ki predpisuje zdravila za raka. In želela sem poskrbeti, da je to javno zabeleženo. Imam nekaj manjših pripomb, ki jih želim podati. In potem bom seveda predložila nekaj predlogov sprememb. Prva stvar je os, predlog spremembe številka 28. To je zelo pomembno vprašanje zavedanja javnosti. V Združenem kraljestvu je farmacevtska industrija oblikovala zelo učinkovite oglaševalske kampanje za dvig zavesti v zvezi s ponarejenimi zdravili. Kajti javno financiranje je sedaj pod velikim pritiskom in zasebni sektor je pokazal voljo in želijo to financirati, tudi sami izvajajo kampanje. prvi koraki teh oglaševalskih kampanj morajo biti financirali strani zasebnega sektorja, vse skupaj pa mora nadzorovati komisija. Mislim, da če bi začeli s takšnim pristopom, bi lahko sporočili ustrezne podatke, informacije, pri tem pa ne bi bilo to preveč drago. Drugo vprašanje so inšpekcijski pregledi. Strinjam se, inšpekcijski pregledi so zelo pomembni in zahvaljujem se pročevalki za delo, ki ga je opravila. Smejem se tudi s tem, koliko jih naj bi bilo, tako kot je navedla. Zavedam pa se, da ne smemo nujno pričakovati od tretjih držav, da bodo imele višjo raven inšpekcijskih pregledov, kot bi mi pričakovali sami od sebe v Evropski uniji. Če bi to zahtevali, potem bi lahko to izgledalo protekcionistično in imelo svoje posledice. Spoštovati moramo inšpekcijske režime in poskrbeti, da bodo izvedljivi in ustrezno moramo uravnotežiti tveganja in koristi. Najbolj zapleteno vprašanje pa je vprašanje področja uporabe. Vprašanje je torej, ali naj bi to veljalo samo za zdravila na recept ali tudi za zdravila, ki so na razpolago brez recepta. Države članice imajo različne načine prodaje zdravil brez recepta. Naprimer, v Združenem kraljestvu in na nizozemskem imajo zelo liberaliziran način za nakup teh zdravil, naprimer paket aspirina ali podobnega zdravila je popolnoma neproblematičen. Če se spustimo na čisto osnovna zdravila brez recepta in če pričakujemo, da bodo ta zdravila, za ta zdravila veljali podobni standardi kot za zdravila na recept, potem bi to lahko imelo resne posledice v številnih državah članicah, kajti to bo vplivalo na razpoložljivost teh zdravil za potrošnike. Seveda cenim pristop komisije v zvezi z upoštevanjem tveganja in komisija bo presodila, ali je to zdravilo podvrženo tveganju. Komisija pa bo tudi poskrbela, da bo ta seznam dinamično posodobljen. Vsekakor pa hvala za vaše delo. Dobili boste nekaj predlogov sprememb, ampak vseeno se vam zahvaljujem za delo, ki smo ga opravili do sedaj. Hvala. Kolega Čače Markakis. Hvala, gospod Šaci Markakis. Mešte. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitam poročevalki za način, kako se je lotila te teme. Nekateri predlogi sprememb so odlični. Rad bi spregovoril o prvem predlogu sprememb, ker ta še enkrat osvetli bistveni problem, namreč to, kar je do sedaj manjkalo. Internet. Trgovina na splet oziroma spletna trgovina je dejansko eh, razcvet ponarejenih eh, zdravil. Do sedaj tega nismo obravnavali. Mislim, da potrebujemo dvojno kombinacijo. Gospa Ford je že dejala, da gre za zavedanje pacijentov. Pacijenti morajo vedeti, da če na spletu kupujajo pri necertificirani spletni eh, lekarni, tvegajo, da bodo kupili ponarejeno zdravilo. Zato sem vesel, da je poročevalka, vidim, da se strinjajo tudi druge politične skupine, obrala to smer, namreč, da je zajela splet in to močno podpiram. Komisija je imela dosedaj v zvezi s tem pomisleke, to razumem kajti eh, ni eh, spletna trgovina dovoljena vsaki državi članici, ampak to je tema notranjega trga, to je tema Evropske unije. Poleg tega moramo upoštevati tudi varnostne značilnosti. Izogniti se moramo dvema stvarima, visokim stroškom. Ta sistem uvaja visoke stroške. Zato potrebujemo evropski enotni sistem in mislim, da bi se morali odločiti zanj morali bi izkoristiti masovne učinkovite učinke, poleg tega pa moramo um, urediti tudi zadevo sledljivosti podatkov. Jasno moramo vedeti, odkot proizvod prihaja. Kar pa ni jasno, je to, da oziroma ne sme pa biti tako, da je na koncu v sistem zajet tudi pacijent. Torej, Podatki pacijenta se ne smejo pojaviti na spletu, kajti to bi pomenilo tudi sledljivost podatkov pacijentov. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Merkis. You, uh, uh all... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Matijasu iz odbora za okolje, ki je napisal odlično poročilo. Industrija in pa organizacije potrošnikov so bili v izredno pomoč. Rada bi začela za nekaj stvarmi, ki jih zelo podpiram. To je povedala že gospa Sartori in pa drugi predgovorniki. Dejansko je splet tukaj ključno vprašanje, kajti to, je, to so vrata v evropski distribucijski sistem. In Očitno se strinjamo, da bomo splet vključili v to direktivo. Zelo dobro je, da gospa Sartori razlikuje med eh, trgovci in posredniki, kajti obstajajo deli verige, ki so bili izpuščeni in ti zaslužijo, da jih vključimo v direktivo. Hvala lepa, gospe Sartori, da je to storila. Povsem se strinjam z vami da bi morali biti tudi zajeti prejemniki. Morali bi biti vključeni ali pa bi morali dobiti neke vrste lastni status. Sedaj pa prehajam k tistemu delu, kjer se moje mnenje nekoliko razlikuje. Zelo je pomembno, da upoštevamo tudi stroške za končnega potrošnika, kajti potrošnik je tisti, ki bo na zadnje plačal vse stroške, ki bodo nastali zaradi dodatnih inšpekcij in tako naprej. Mislim, da imamo zelo dober sistem inšpekcij, ki že obstaja in sicer se strani kvalificiranih oseb. Mi smo uvedli ta sistem pred kratkim in videti je, da ta sistem deluje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 In seveda, preverjati moramo, kajti zdravje je izredno, pote, potre, zdravje je izredno pomembno. To, da, da bi imeli rutinska preverjanja na tri leta, to se mi zdi nekoliko preveč, čeprav smo že slišali, da je to nemogoča naloga. In slišali smo, da je mogoče opraviti samo 8 odstotkov letno. Torej, če bi sedaj poskušali preveriti vse proizvodne obrate, to bi trajalo 13 let. Torej, bodimo pragmatični in najdimo način, ki bo dejansko zaživel. In predvsem imejmo pred očmi obseg te direktive. S to direktivo želimo preprečiti ponarejena zdravila, ne želimo pa uvesti inšpekcije vse proizvodne obrate. Torej, ne pretiravajmo. Preglejmo raje, kaj je možno storiti v obstoječem sistemu inšpekcije, ki ga že imamo. Rada bi podprla tudi dejstvo, da razlikujemo med eh, zdravili na recept in ne. Kot je dejal Matijas o odboru za okolje, Morali bi imeti ocene po petih letih, da bi videli, ali bi v direktivo vključili tudi zdravila, ki niso na recept, ker ti ta sedaj niso zajeta in ta predlog podpiram. Včasih govorimo o obsegu, govorimo tudi o sankcijah oziroma kaznih. Videti je, da imamo probleme za opredelitvijo. Kaj je ponarejeno zdravilo? Ponarejeno zdravilo je, in sedaj citiram Svetovno zdravstveno organizacijo oziroma njeno opredelitev. To, tukaj gre za namenoma ponarejena zdravila. Namenoma. To niso ponarejena zdravila, zato ker bi prišlo do napak v proizvodnji. In hvala lepa za pozornost. Da bi ste komisijo lahko. Na kratko bi dal besedo še komisije. Gospod Ferenc je zopet z nami. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsednik. Spregovoril bom o treh, štirih točkah, ki ste jih omenili. Najprej nekaj o definiciji. Opredelitev ponarejenega zdravila. Nam je prvič pomembno, da je jasno, da to ni povezano z intelektualno lastnino, z znamkami, z patenti. Mi se ukvarjamo s povsem drugo temo. In zato se nam zdi definicija, o kateri sedaj govorite, pravilna smer, kajti tako postane povsem jasno, da ne gre za kršitev patentov ali pa za kršitev znamk. Tukaj gre za proizvode, ki sicer niso dovoljeni. Toliko o opredelitvah. Potem pa še nekaj o inšpekcijah. Sistem v Evropi temeli na tem, da proizvajalec zdravi, zdravila ima strokovnjaka. In ta strokovnjak, ta kvalificirana oseba je odgovorna za to, da imajo vse učinkovine predpisano kakovost. To je temelj prava. Zato inšpekcije ta hip ne pokrivajo vseh dobaviteljskih obratov. To ni predvideno v direktivi. Včasih se reče, da bi morali te inšpekcije uvesti za vse države po celem svetu, za vse doba, dobavitele in vse proizvajalce, ampak mislimo, da to ni mogoče glede na vire, ki jih imamo na voljo. Zato menimo, da bi morali ostati pri obstoječem sistemu kompetentnih oseb, vendar le pa bi morali okrepiti inšpekcije. To da, to da, izogniti se moramo položaju, kjer bi proizvajalec učinkovin lahko uvažal v skupnost šele, če bi bil deležen inšpekcije. Na ta način bi povzročili hude preglavice uvoznikom učinkovin v Evropo, kajti dejstvo je, da se ena tretjina um, teh učinkovin proizvaja zunaj Evropske unije. Kar se tiče številk, imamo na voljo različne podatke. Če si pogledamo nove številke, je treba upozoriti na dve dejstvi inšpicirajo se ne obrati, ampak proizvodne linije. Obrat v nekaterih tretjih državah lahko se stoji iz različnih proizvodnih linij in vsaka posamezna linija mora biti deležna ločene inšpekcije. In drugič se pogosto postavi vprašanje, kaj tretje države razumajo pod učinkovino, kajti glede na to, kakšna je definicija učinkovine v tretjem svetu, pridemo do zelo majhnega števila proizvajalcev učinkovin. In dovolite še eno številko. Ta hip naši inšpekt, inšpektori, ki delajo za nas, to so inšpektori Sveta Evrope, pregledajo 400 do 500 obratov. In jasno je, da to niso vsi obrati, ki obstajajo kjerkoli po svetu. Teh je mnogo več o naši presoji vpliva, ocenjujemo, da obstaja okrog 20 tisoč proizvodnih linij v tretjih državah. In spričo tega se nam ta hip ne zdi možno obves, uvesti obvezne inšpekcije. Kar pa se tiče interneta, to je moja predzadnja točka. Odprti smo za to, da bi uvedli kampanjo ozaveščanja. Smisel ima to uvesti na ravni Evropske unije, kajti ta sistem je v Evropi zelo različen. V nekaterih državah članicah je ta spletna trgovina povsem prepovedana, potem pa so različne stopnje do, dovoljenja tega. Ampak o tem lahko še razpravljamo. In še moja zadnja točka, roki za izvajanje tudi tukaj eh, velja nekaj podobnega kot za inšpekcije. Prosim, da ostanemo realistični. Ne moramo v nekaj mesecih izgraditi sistem inšpekcij in tudi ne moramo v nekaj mesecih opremiti vsa zdravila za varnostnimi značilnostmi. To je dejstvo. Mislim, da moramo razmišljati v širših časovnih okvirih, čeprav se eh, vsi strinjamo, da je to potrebno zagotoviti, kolikor se le da hitro. Hvala lepa. Gospa Sartori, želite še kaj dodati? Grazie, presidente, in grazie tudi kolegi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Poskusila bom upoštevati vse pripombe, zato da bomo naslednjič o tem lahko razpravljati. Torej, gospod predsednik, 3. februar je rok za uložitev predlogov sprememb. 18. točka spodbujanje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika. Besedo dobi poročevalko gospa Patricija Toja. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. delam na poročilu, danes imamo prvo razpravo o tej temi. Gre za dva dokumenta Evropske komisije. Gre za sporočilo komisije te, preteklega leta, imamo pa tudi priporočilo komisije, ki vsebuje celo vrsto predlogov. Gre za uporabo IKT za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo za nizkimi emisijami ogljika. Dovolite nekaj pripomp v zvezi s tem. Kot odbor moramo predložiti poročilo in zastavili smo se energetske in podnebne cilje v Evropi. Evropa želi seveda imeti ambiciozne cilje do leta 2020. Tukaj gre za energetsko učinkovitost, gre za prihranek energije. Mislim, da potrebujemo obvezne vrednosti, kar se tiče energetske učinkovitosti in kar se tiče prihranka energije. Zato sem se osredotočala na ta dva vidika in to bo veljalo tudi za moje poročilo. Posebej se bom osredotočila na inovativne elemente, kajti v tem odboru smo pristojni tudi za inovacije. V ospredje želim postaviti IKT. To je sektor, ki zaradi svoje gospodarske dejavnosti, torej na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, ki lahko prispeva k prihranku energije, kajti tako bi lahko porabili manj energije za proizvodnjo določenih proizvodov. In IKT se lahko še naprej razvijajo. Te tehnologije se bodo upeljale tudi v drugih sektorjih. In tudi tam bodo pripomogle k temu, da bomo dosegli cilje vrčevanja z energijo. IKT so torej lahko katalizatorji v smislu energetske učinkovitosti. Poleg tega imajo tudi kvantitativne učinke. Primankujajo nam merilni instrumenti, da bi ugotovili, ali smo cilje dosegli ali ne. Če pa bi imeli merilne inštrumente, torej to bi bile neke vrste nadzorni inštrumenti, potem bi lahko imeli tudi standardizirani pristop in pridobili bi tudi primerljive podatke. Če nam to ne bo uspelo, potem bo Evropska unija izgubila verodostojnost. Ampak cilji niso dovolj, potrebno jih je tudi meriti. mislim, da gre za energetsko učinkovitost in učinkovitost lahko na tem področju izboljšamo. Še ena pripomba. V sporočilu in v priporočilu komisije gre za preverljivost porabe elektrike. Potrebno je izmeriti, koliko smo porabili in koliko bi lahko privrčevali. Tako bi se lahko usmerjal tudi končni potrošnik. Na ta način bi lahko spodbujali določen slog življenja. Tu sta dva ključna sektorja. En sektor so stanovanja, zgradbe, drugi pa je promet. Gre za to, kako bi lahko IKT uporabili v obeh sektorjih. Naprimer, kako bi lahko na področju zgrabt izboljšali energetsko učinkovitost in isto velja za promet. Vemo, da je poraba energije v zgradbah oziroma da uh, predstavlja 40 odstotkov porabe energije, promet pa 26 odstotkov. Tukaj gre za velike potrošnike. Torej, gradbeni sektor in promet in prometni sektor. To sta najpomembnejša sektorja in preveriti bi morali, kako bi lahko IKT-ji prispevali k temu, da bi privrčevali za energijo. Ne gre samo za kakovost porabe, gre tudi za to, koliko bi lahko potrošniki privrčevali. To so pa še drugi zanimivi vidiki teh dveh dokumentov in to bom tudi usvetlila v svojem poročilu. Ne smemo si ogledovati samo ponudbe, ampak tudi povpraševanje. Torej se postavlja vprašanje, kako bi lahko uvedli takšne inštrumente, da bi lahko potrošniki z uporabo IKT-jev zato, da bi porabili manj energije in hkrati kakovostno živeli. Gre torej za učinkovitost. Imamo posameznike in pa družine ter institucionalne potrošnike, kot so naprimer javni organi, lokalne oblasti in tako naprej. Potem pa so še tretje področje in to so podjetja v gospodarstvu. To je proizvodni sektor. Prvi ukrepi, prve ukrepe Evropska komisija že predlaga. To bi lahko nekoliko poglobili gre za zasebnike, za zasebna gospodinstva, v katerih bi lahko uvedli pametne števce. Druga možnost pa se ponuja o institucionalni porabi. Naprimer bi lahko javni organi pri javnih razpisih poskrbeli za to, da bi spodbujali i kataje. Gre za to, kaj bi lahko inštitucije izboljšale, zato da bi izkoristile IKT-je, zato da bi privrčevale energijo. Pri podjetjih pa je tako, da so v teku že nekateri dobri projekti. Mislim, da je pomembno za Evropo, med drugim tudi za mojo državo. Kaj ti, imamo podjetje, ki porabijo ogromno energije in eh, to pomeni, da eh, se to odraža tudi na visokih stroških sorovin. Torej, razmišljam o tej smeri. V dokumentu komisije so navedeni tudi roki in pa časovnice ter sistem, kjer je rečeno, da bi meritve uvajali v določenih etapah. Prvi razmislek bi bil, ali bo to splošno veljavno ali bomo bolj specifični. Mislim, da bi se morala komisija s temi točkami podrobneje ukvarjati. Potrebujemo cilje, ki jih bomo oblikovali, hkrati pa moramo seveda tudi zabeležiti, kako bomo dosegli te cilje obstaja cela vrsta dobrih zamisli, ki pa jih moramo še naprej razvijati. Uh, torej, uh, uporabniki e IKT-ja v prometnem sektorju, v gradbenem sektorju, uh, in pa podjetja bi morali razviti načrte in pa upoštevati tudi alternativne ukrepe. Mislim, da je potrebno ta razmislek nekoliko poglobiti. Vse države bi morale do določenega roka doseči dogovor, ampak to bi morali še natančneje opredeliti. la strategia di Lisbona e, e la modalità insomma, che è fallita. Lisbonska strategija, tudi Lisbonska strategija moramo upoštevati. In kot rečeno, določiti moramo roke, kdaj bomo poskrbeli cilje in vsaka država članica mora poskrbeti, da bomo te cilje tudi izvedli. Imam še dve minuti, gospod predsednik, kajti želela sem dodati še nekaj. Moj eh, osnutek poročila še ni dokončan. Predlagala bi, da bi komisija še v tem letu določila zavezojoči koledar terminov oziroma rokov. To velja za ukrepe v različnih sektorjih. Poleg tega bi morala uvesti določene obveznosti. Mislim, da gre za to, da bi lokalne oblasti in eh, javne oblasti bile udeležene. Tudi te bi se morale držati uvedenih pravil. Potem je tu še tema standardizacija. Tukaj je rečeno, da smo šele na začetku, torej normiranja merilnih inštrumentov na evropski ravni. Do sedaj to na evropski ravni ni bilo mogoče. Če tudi neformalno, pa mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi energetska učinkovitost bila zapisana kot obvezni cilj. To je nekoliko splošno zabeleženo, o tem moramo še naprej razpravljati. Sama sem zelo odprta za pripombe mojih kolegov. Pripričana sem, da so številni pozitivni vidiki v dokumentu komisije in mi kot parlament lahko poskrbimo, da bo to besedilo še boljše in da bo nekoliko strožje eh, ubesedeno. Gospod Karim. Eh, eh, Hvala lepa poročevalki v Evropi imamo zelo veliko strategij, ki se imenujejo po letnicah ali po mestih. Na področju energetike imamo ta cilj 2020, ki bi ga naj dosegli torej v desetih letih. Tema, o kateri vsi govorijo, je obnovljive energije. To je taka seksi tema. Energetska učinkovitost, o tem pa ne govorimo toliko, tega ljudje ne razumejo dobro. Čeprav je to čisto enostavno, če ugasneš luč, boš pač prihranil energijo. No, to sporočilo komisije je sicer zelo zanimivo in lahko ga podpremo, kaj ti energetska učinkovitost je v sporočilu postavljena v središče in nakazuje tudi na možnosti, kako je moč doseči cilje 2020 in kako lahko e, uporabimo informacijsko tehnologijo za dosego teh ciljev. Kaj to pomeni? Torej, e, na podlagi tega bi dobili direktivo, potem bi imeli nekakšno skalo, kako lahko eh, določimo posamezne kriterije. Eh, s pomočjo tega lahko hranimo elektriko, energijo, lahko naprimer kupimo elektronski izdelek, ki je bolj energetsko učinkovit. Ampak eh, drugačen način za to je naslednji. Lahko bolje izkoristimo že obstoječe obrate. Uporaba informacijske tehnologije se mi zdi smiselna, vkolikor lahko uporabimo tako imenovane pametne obrate. Ta obrat ponuja informacijo potrošniku o tem, koliko je porabil. Takšne tehnologije že obstajajo v Evropi in pri meni eh, oziroma pri nas pa ni takšnih obratov. Imamo samo stolet stare obrate, ki samo štejejo, koliko kilovatov energije tam ražotajam. Eh, no, in ti števci potem eh, ponujajo potrošniku informacije o tem, koliko pravzaprav porabi energije. Potrebovali pa bi takšne naprave, ki bi povedale potrošniku, kako lahko na boljši način troši energijo, Eh, in eh, na ta način bi lahko bila tudi elektrika bolj poceni, eh, lahko bi naprimer potrošniki vedeli, kdaj naj opravljajo določena gospodinska pravila oziroma opravila, tako bi izrabili bolj poceni električni tok, bi prali recimo po noči. No in to nam enostavno v Evropi še manjka, ker nimamo nekih skupnih standardov, ki jih je omenila poročevalka in kako bi naj uh, imeli, kako bi naj dobili takšne, uh, takšne možnosti. Torej, če bi imeli enake standarde, potem bi lahko imeli tudi te enotne števce in potem bi lahko imeli tudi možnost uh, izgradnje taknih, takšnih uh, elektronskih omrežij, omrežij, ki bi bolje vključili tudi obnovljive energije, naprimer sončno energijo, veterno energijo. In potem poleg izdelave V glavnem smiselno bi bilo, če bi razvijali te pametne tehnologije, tako imenovane. Torej podpiramo ta predlog komisije. Predvsem podpiramo to, da bi imeli tudi enotne standarde za inteligentne števce. Hvala, Claude Turms. Hvala. Najprej moramo videti naslednje. Če uporabljate Google, je to enako vredno temu, kot če bi eno uro gorela žarnica. Informacijska tehnologija torej pomeni tudi porabo energije in moramo poskrbeti za to, da bodo ti eh, informacijski centri, ki rastejo pod, kot gobe po dežju, da bi te tudi racionalizirali. Tudi zato imamo določene tehnike, Eh, lahko imamo manjše enote, ki jih eh, potem povežemo med seboj, na ta način lahko prihranimo elektriko. Informacijska tehnologija mora se torej ukvarjati tudi z lastnim problemom in mora zmanjšati eh, elekt, porabo elektrike, ki jo povzroča njena lastna industrija. Torej, govoriti moramo tudi o porabi, ki je povezana z informacijsko tehnologijo. Strinjam se za gospodom Karinsom. Bistven prihranek iz ICT-ja bo prišel iz eh, prihrankov v predelovalni industriji. Če torej izdeluješ eh, jeklo, železo, karkoli, kar je plot eh, energijsko očinkovite proizvodnje oziroma takšne, ki porabi veliko energije, so stroški že sedaj v glavnem eh, materijali, energija in eh, viri. In eh, samo v majhnem, majhen delež stroškov predstavljajo ljudje, ki jih potrebuješ za celotno to proizvodnjo. In tej proizvodnji bi lahko upletli, upletli informacijsko tehnologijo. Lahko, na tem področju bi lahko hitro dosegli veliko. In potem vse, kar spada v tako imenovana smart grid oziroma pametna omrežja. Najprej moramo vedeti, da obstajajo različne definicije o tem, kar je pametni števec, recimo. Pogosto govorijo naprimer o primeru iz Italije, o primeru Inela. Eh, v Italiji številni ljudje niso plačevali svoje porabe elektrike in kaj je naredil Inal? Inal je uh, inštaliral enostaven, pameten števec v vsako italijansko gospodinstvo, tako da je s tem uh, izboljšal ta problem. Uh, Vendar pa ti pametni števci ne morejo ustvarjati interaktivnih omrežij in tudi ne prispevajo k energijski učinkovitosti. Müssen wir eine Reihe Hausaufgaben machen? Wir müssen zuerst. Torej, preden inštaliramo takšne pametne števce v vsako gospodinstvo, moramo se najprej vprašati, kaj ti števci sploh znajo. Moramo biti sposobni jamčiti tudi to, da je vsak števec, ki ga danes eh, inštaliramo, da bo čez eh, pet ali deset let ga možno prilagoditi tudi za interoperabilnost v ZDA obstaja spodbuda za pametne števce. Zakaj? Gospodinska poraba v ZDA je večkratnik porabe v, v Evropi. in še nekaj stroški, ki jih imamo, ki bi jih imeli za tem, da bi, da bi nadzorovali tisoče pralnih strojev in njihovo porabo, bodo ti stroški desetkrat višji kot pa posamezni industrijski, industrijski proceti. upravljanje večjih podjetij ali pa nekaj majhnih in srednje velikih podjetij je lažje organizirati, kot pa to, da bi nadzorovali ne vem koliko eh, pralnih strojev v gospodinstvih v Evropi. Moramo torej vedeti, kje je izhodišče. In morali bi najprej začeti pri velikih porabnikih, vse to preprosto enostavnejše. In še nečesa nimamo v Evropi, kar v ZDA imajo. V ZDA imajo diferencirano določanje cen. V Evropi pa zato sploh ni nobeni, nobene pobude. Če bom jaz, na primer, med 6 eh, in 8 uro plačal enako ceno za elektriko kot po noči, potem uh, nimam jaz nobene spodbude za to, da bi želel hraniti oziroma vačevati pri elektriki. Torej, moramo tudi določenje cen regulirati na ta način, da bomo razlikovali med ceno v časih največje porabe in pa eh, ob drugem času. Torej, potrebno je pač eh, predelati obstoječa omrežja to se mi zdi bolj pomembno, kot pa to, da bi sedaj v vsako gospodinstvo v, Evrope, v Evropi eh, inštalirali nekakšne posebne napravice. Hvala, sedaj ima besedo na kratko še komisija, gospa Mononi. Hello, uh, thank you, Chairman. Um, at this stage, the Commission simply would like to thank. Um... Hvala. Na tem mestu se želi komisija zahvaliti poročevalki za to, da je prevzela to pobudo. Zahvaljuje se tudi odboru. Strinjamo se z um, duhom komentarjev, ki smo jih do sedaj slišali. Teda pa še gospa Toja.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 vse začne v samih eh, gospodinstvih, tudi informacijska tehnologija mora biti pripeljana tja. Nekdo je govoril o pametnih števcih eh, in eh, v prvi verziji smo to, je to omenjala tudi Lena Ek. Kar se tiče primere iz Italije, El, to je bilo promovirano kot dober zgled. In kot italijanka tudi nekaj vem o tem primeru. ni šlo samo za to, da ti ljudje niso plačevali svojih računov, se moramo plačevati svoje račune kot eh, kjerkoli drugje. Namen je bil ta, da bi ljudi naučili, koliko porabijo. Želeli smo samo, da bi bili potrošniki bolj pametni. Kot uh, v procesu liberalizacije je to, bil tudi, je to bila tudi komercialna prednost. Uh, ljudje so pač razumeli, da je smiselno, da elektriko uporabljajo ob določenih urah dneva. In uh, v, tej, v tem smislu bi lahko razmišljali o tem, da takšne napravice lahko potrošnikom pomagajo zmanjšati njihovo lastno, lastno porabo. Hvala, s tem smo zasedanje za danes končali in to celo točno. Ne, pa vendarle še ne, gospa Ek bi rada še nekaj povedala. skupina Alde bo veliko uložila predlogo sprememb na temo te, tega poročila. Če si ogledamo prometni sektor in pa gradbeni sektor, eh, potem uložili eh, bomo tudi nekaj na temo inteligentnih naprav, inteligentnih števcev in tako naprej. Zelo dobro, zasedanje je končano in točno se začenja tudi sestanek koordinatorjev. Zato bi bil hvaležen kolego, če hitro zapuste, zapustijo dvorano. Kaj ti tudi koordinatorji imajo omejen čas, eno uro, ki jo moramo dobro izkoristiti. To je to.